Meine Damen und Herren, wir Dame in gospodje, s tem se seja nadaljuje. Nadaljevali bomo tudi z glasovanji in sicer smo pri poročilu grož. Domače storitve železniškega potniškega prevoza. 42 predlogov sprememb odbora imamo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Gospod Kambo, se opravičujem. Gospod predsedojoči, prej nisem dobil besede. Ena izmed